V tem duhu pripravljam sodelovati tako z Evropskim parlamentom kot z Evropsko komisijo. Hvala lepa. Imamo šest predlogov za rezolucijo, po tej razpravi glasovanje bo potekalo jutri opovdne. Pojdimo k naslednji točki dnevnega reda. To je izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice komisije v zvezi z razmerami v Siriji, Bahrajnu in Jemnu. No, potem pa bomo slišali še gospoda Nemeta. Oziroma, nadaljevali bomo takoj, ko se vsi ustrezno posedejo. No. no, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted you are... Predsedujoči se opravičujem pravi, da je narobe razumel, kdo bo prvi spregovoril. Jo, jo, jo. gospod predsedujoči cenjene poslanke in poslanci danes sem tukaj da vam predstavim nekaj mnen v imenu visoke predstavnice Catherine Ashton o razmerah v Siriji, Bahrejnu in Jemnu. Dogodki so se v zadnjem času močno dramatizirali tako v Siriji kot v Jemnu. Videti pa je, da se situacija lahko še poslabša. V Bahreinu je situacija tudi vedno bolj resna in je vendar nekoliko boljša kot v drugih dveh državah. V celi regiji prihaja do zelo hitro razvijajočih se dogodkov in eh, ta ugotovitev je bila potrjena na številnih sestankih na visoki ravni tudi v formalnih izjavah in sklepih sveta. Poleg tega je baronica Ešton ustrajala na stalnih stikih s ključnimi udeleženci v teh procesih, tisti, ki potekajo dnevno, neposredno po telefonu ali pa preko njenih predstavnikov v posameznih državah, tako da bi razširili vpliv Evropske unije posod, kjer je to možno in kjer lahko pomagamo. Stanje v vsaki državi je povsem enkratno, zato terja zelo premišljeno strategijo in razumno smotrno odzivanje. Vendar hitreje, ko se zadeve odvijajo, ključnejšega pomena je razvijanje naše politike in ukrepov na zelo razumnih temeljnih načelih. Naj podarim tri med njimi. Prvo, zavračanje nasilja. Vedno moramo ustrajati na miroljubnem reševanju kriznih sporov ob celovitem spoštovanju človekovih pravic. Potem, kot drugo, podpiramo dialog. Vse razlike je možno preseči na konstruktiven način s tem, da se ljudje pogovorijo in pustijo ob strani svoje predsotke in vnaprejšnje pogojevanje. Kot tretje pa so nujno potrebne temeljne in temeljite reforme in spremembe. Evropska unija je to jasno povedala. Povedala je tudi, da je pripravljena pomagati posod, kjer je to mogoče in kjer bo za to zaprošena. Še zlasti pa v tem primeru govorim o treh državah in pri tem izpostavljam Bahrein. Če naj se stanje na ulicah eh, umiri, je treba ustrajati na stalni pomoči, čeprav eh, se lahko spet tam obnovijo konflikti. Videti je, da so tisti, ki so podočili ta konflikt, v bistvu samo ustrajali na izvajanju svoje pravice do izražanja svojega mnenja. Evropska unija je takoj obsodila nasilje v Bahrajnu, in eh, tudi predlagala prisotnost tujih oboroženih sil kot opazovalcev in tisti, ki bodo zagotovili spoštovanje človekovih pravic. Prav tako smo stalno pozivali organe oblasti v Bahrejnu in tudi opozicijo naj začnejo dialog. Visoka predstavnica je govorila neposredno z zunanim ministrom v tem smislu in poskušala doseči konkretne ukrepe za pogovore obeh eh, strani brez predsotkov in vnaprejšnjega pogojevanja, vendar obstaja še vedno strah, da bodo prevladali skrajneži in skrajna stališča. Vendar je le dialog eh, edina možna pot za stabilnost v regiji. To je sporočilo, ki ga bo tudi visoka predstavnica odnesla seboj na sestanek z ministri za sodelovanje v zalivu. To bo potekalo k malu v Siriji. Razni upori in protestna gibanja so se razširili po številnih mestih v regiji. Nasilje je v tem primeru nespremljivo. Visoka predstavnica je tudi preko svojih predstavnikov večkrat pozvala sirijske organe oblasti naj prekinejo z nasiljem, naj pomerijo uporne množice miroljubno in naj prisluhnejo njihovim legitimnim zahtevam. Sirija tudi potrebuje politične reforme, o katerih se že dolgo pogovarjajo. Potrebno je Potreben je nov pristop k upravljanju in 30. marca je sicer potekal sestanek, vendar ni obrodil sadov v smislu konkretnih programov in predlogov za izvajanje tovrstnih reform. Evropska unija bo še nadalje poudarjala potrebo po tovrstnih reformah. Nekomu zvoni telefon, pravi govornik. Evropska unija bo še nadalje pritiskala na Sirijo, da čim prej izvede reforme. Obstajati mora serija ukrepov, ki morajo biti izvedeni v praksi in sicer brez odlašanja. Zelo tesno bomo spremljali, kako bo nova vlada, ki bo šele oblikovana, izvala te reforme. Upamo, da bo oblikovanje posebnega odbora obrodilo sadove v obliki nove zakonodaje, ki bo odpravila sredno stanje in istočasno bomo tudi javno pozivali, Eh, sirijsko vodstvo naj preneha uporabljati nasilje proti protestnikom. Odgovorni za nasilje in tudi za smrtne žrtve kot posledica le tega je treba poklicati na odgovornost, prav tako pa je treba osvoboditi vse borce za človekove pravice in pravice zapornikov. Potem še nekaj besed o Jemnu. V Jemnu je situacija še nadalje zelo zaskrbljujoča. Sporočilo visoke predstavnice po obžalovanju vrednem nasilju 18. marca je bilo zelo jasno in tudi sklepi sveta za zunanje zadeve z 21. marca so podarili, da Evropska unija obsoja uporabo nasilja proti protestnikom. Prav tako je bilo jasno rečeno, da je treba poklicati na odgovornost vse tiste, ki so povzročili smrtne žrtve in poškodbe. Odtlej je bilo vedno manj jasnih sporočil strani jemenskih organov oblasti. Zaradi tega je visoka predstavnica 30. marca neposredno poklicala predsednika Salega in ga pozvala naj stori vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljne prilivanje krvi. Povedala je tudi svoje mnenje o tem, da je prepričana, da je možno doseči napredek le s prehodom na ustavno ureditev, vendar ob dejanski predanosti vseh udeležencev v procesu in ob upoštevanju dogovorjenih načinov izvajanja. Časa je vedno manj, žrtev ujemno vedno več in zaradi tega Evropska unija še nadalje v tesnem sodelovanju z vsemi drugimi partnerji poskuša prispevati po najboljših močeh reševanju krize ujemno. Dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, najlepša hvala za vašo pozornost. Veselim se že vaših vprašanj in komentarjev. Hvala lepa, gospod minister. Najprej bomo dali besedo v imenu Evropske ljudske stranke. Najprej vam pa želim čestitati eh, za eh, zmago vaše ekipe včeraj. Vidim, da eh, nosite gospod Brok barve vašega kluba. In sedaj bi pa vse eno želel dati besedo gospodo Salafranki, minuto in pol. Najlepša hvala. Dejansko se pridružujem temu, kar ste ravno kar povedali, eh, gospod predsedujoči. Gosp, eh, podminister, kolegice in kolegi, zelo pozorno smo spremljali vse informacije, ki nam jih je posredovala visoka predstavnica v zvezi z resno situacijo v treh omenjenih državah, kjer si ljudje želijo demokracije v Bahrejnu, Jemnu in Siriji. Jutri bodo vse politične skupine podprle rezolucijo. In imam pa za vas, gospod minister, nekaj vprašanj. Najprej eh, želim, da ta vprašanja posredujete visoke predstavnici, prosim. V nekateri ljudje imajo občutek, da smo v bistvu naredili nekaj korakov nazaj na področju skupne varnostne in obramne politike. E, izgleda, da je politično sodelovanje sedaj tisto, kar prevladuje nad skupno politiko. Ali ni tu prisotno eno nasprotnje, kajti jasno je, da mora Evropska unija biti vidna v teh državah. Ampak ne vemo še, kakšni bodo rezultati teh e, tranzicijskih procesov na koncu. In jasno je, da je sporočilo visoke eh, predstavnice zelo previdno. Ampak, ali so članice Evropske unije pripravljene dati več sredstev za ta del sveta v tem času? Hvala lepa, sedaj pa za skupino socialistov, gospa De Kajzer. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vemo, da se gospa Ešton zelo trudi. Vemo tudi, kakšne so težave katerimi se srečuje. V Siriji, Jemnu in Bahrajnu, no, s temi državami nimamo nobenih drugih eh, sporazumov, razen eh, komercialnih sporazumov. Eh, v teh sporazumih ni klauzul o človekovih pravicah, zato imamo zelo malo vzvodov za vplivanje. Vseeno pa naj povem tri stvari. Najprej, kar zagleda želje ljudi. Ljudi, ki so danes na ulicah pod ognjem ostrostrelcev. Za vsako ceno moramo doseči, da bo nasilja konec. Danes sem videla uh, sirijskega disidenta. Oni želijo, da se preneha nasilje, tako da bi lahko povedali svoje stališče. Uh, E, se pravi, čeprav nimamo uh, e, ustresnih sporazumov s Sirijo, pa moramo uporabiti vse sankcije, ki jih imamo na razpolago, če bo to potrebno, zato da bo konec nasilja. Druga stvar, ki jo želim povedati, pa je naslednja. E, to so države, ki smo jih oborožili in preveč oborožili. In boljši nadzor nad orožjem bi moral Eh, obstajati tako, da se ne bi te države spremenile v eh, smodnišnico, ki bi eh, potem škodila njihovim prebivalcem. Potem pa na koncu vprašanje dvojnih standardov. Kar zadeva Bahrajn, smo bili zelo previdni in zelo odločni do drugih držav. Vem, da je Bahrajn delikatna država in da je Saudska Arabija med državami, ki eh, pomagajo v boju proti Libijo. Vendar pa ne smemo uh, igrati samo na ceno nafte in pozabiti po drugi strani uh, šiite, uh, ki jih danes bahrajnska vlada zatira. Hvala lepa, Veronik. Sedaj pa v imenu Alde dve minuti. Gospa Jetenmeke. Gospod predsednik, jaz sem jazna. Včeraj smo na sestanku skupine poslušali tri priče, ki so govorile o situaciji v Jemnu, Bahrajnu in Siriji. E, to so bili ljudje, ki so predstavljali Human e, Rights Watch pa Amnesty International. Njihove zgodbe so bile grozljive in so me razjozila. Sprejeli smo pismo od gospe Ashton in to pismo ne vsebuje nobene strategije. To je spet ena agenda, Mislim, da je dovolj, da, eh, dovolj pošiljanja praznih sporočil. To smo predolgo časa počeli s Tunizijo, Egiptom in Libijo. Sedaj je na počel trenutek, da začnemo ukrepati. Prvič, EU mora pozvati posebno zasedanje eh, Sveta za človekove pravice Združenih narodov v Ženevi in tja bi morali eh, poklicati tudi predstavnike vseh treh držav zato da se preneha s kršenjem človekovih pravic. Potem bi EU morala prepovedati izvoz iz vseh, te, treh, iz vseh držav članic v te tri države. Nesprejemljivo je, da eh, evropske države še vedno prodajajo orožje tem režimom. Tretjič, EU bi morala jasno povedati, da politični režimi v teh državah predstavljajo oviro za demokratizacijo in da je napočil čas, da gredo. V mestnem času pa bi morali sprejeti sankcije, kot je naprimer zamrznitev sredstev in pa prepoved potovanj. Mislim, da je sedaj čas za ukrepanje. Hvala lepa, gospa eh, Jeten Meki, sedaj pa gospa Flotre za minuto in pol v imenu zelenih. Hvala lepa. Zelo dobra novica je, da so se ljudje za, začeli upirati in začeli zahtevati spremembe režima in več demokracije. To je tudi v srcu evropske zunanje politike in evropskega projekta. In zato smo lahko samo navdušeni in eh, zagotovimo našo pomoč. Slaba novica pa je, da eh, ljudje iz teh držav sedaj trpijo zaradi, eh, zaradi eh, zatiranja. Eh, veliko življenje je bilo, izgu, eh, veliko življenje bilo izgib, eh, izgubljenih. In danes je treba najti druge oblike za zaščito ljudi. Vemo, kaj se dogaja v Libiji. Vemo, da so izjave zelo pomembne, eh, legitimne izjave. Eh, ljudje imajo legitimne zahtevane, ampak je treba tudi ukrepati. In moramo zagotoviti, eh, da bodo vsi, ki uporabljajo neopravičeno silo proti svojim ljudem, tudi kaznovani. Eh, svet Združenih narodov za človekove pravice more eh, doseči tudi rezolucije, misije, tako da bi eh, politiki bili kaznovani za nasilje, ki ga izvajajo. Mislim, da imamo možnost, da se izognemo plekautu časopisov, kajti časopisi težko poročajo uh, o tem, kaj se dogaja. Ampak mi vemo, kako se izogniti tem oviram in ko bomo imeli sredstva za okrepanje, jih moramo znati tudi uporabiti. Seveda nima smisla tekati za eh, sirskim predsednikom, da bi od njega dobili podpis na sporazum o vračanju, ampak eh, potrebujemo eh, program reform v teh državah in pa osvoboditev vseh. Eh, zapornikov, ki so zaprti zaradi disidentstva in zaradi eh, miroljubnega protestiranja. Hvala lepa. Sedaj pa minuto gospod Karim Sajat v imenu ECR. Tu sem sedel in poslušal vašo izjavo in sem slišal to, kar ste imeli povedati. Ampak naj rečem, to so samo besede, včasih zelo sladke besede, ampak žal tudi prazne besede to je bila samo reakcija, samo odziv, nič proaktivnega nismo slišali. Ko sem vas poslušal, sem si dejansko zapisal na list papirja načrt in skušal sem zapisati, kaj naj bo EU naredila. In sedaj imam pred seboj čisto prazen list papirja. Nič ne, ne morete danes prispevati, nič proaktivnega ni, ni eh, v programu, eh, ki ste nam ga predstavili. Eh, tu so bili ljudje iz Bližnjega vzhoda in eh, ljudje iz Bližnjega vzhoda pričakujejo od Evrope, da jim bo pomagala uveljavljati svoje pravice, ampak dobijo samo prazne besede. Zadnji akcijski načrt, ki smo ga imeli, eh, ni imel enega glavnega elementa in sicer sedaj eh, lahko voditelji teh držav še vedno jemljajo denar od svojih ljudi in ga nalagajo v Evropi, mi pa nič ne naredimo, da bi to preprečili. Rekli ste, da časa ni več veliko, mislim, da je to res. Zakaj pa potem eh, nič ne ponudite, nič konkretnega? Prosim, pokažite več spoštovanja tej hiši. Hvala lepa, kolega, sedaj pa eno minuto. Gospa Matija, svoje imeno Guje Engel. Najlepša hvala, gospod predsednik. V teh treh državah si ljudje želijo svobode in demokracije. Ljud, eh, ljudje protestirajo, ampak moramo vedeti nekaj. Najprej milost, takoj moramo prenehati se prodajo orožja tem državam. Evropa še naprej prodaja orožje in ta, eh, to orožje potem uporabijo, da obijajo eh, civiliste. Mislim, da moramo biti na strani ljudi, ne pa na strani eh, oblasti. To pomeni, da naša solidarnost ne sme izhajati samo iz okrepov, ampak moramo pokazati eh, spoštovanje do teh ljudi in preprečiti trgovanje z orožjem. Poglejmo, kaj se je zgodilo v Libiji, poglejmo, kaj se dogaja v Bahrajnu. Vemo, da je Saudska Arabija intervenirala v Bahrajnu, da bi rešila korumpiran režim, totalitarni korumpiran režim. In naj končam, gospod predsednik. vojaške rešitve verjetno ne bodo e, e, možne. Sedaj pa gospod Belder za minuto in pol EFD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Radikalna sprememba režima, se pravi, eh, prevzem oblasti se strani radikalnih islamskih sil v teh eh, treh državah, bi Eh, pomenil katastrofo. Elžaji ti pomaga. Eh, kriza v teh treh državah predstavlja tudi priložnost za Evropsko unijo. Države članice se lahko dogovorijo o zelo strogih pogojih, za eh, podporo reformam. Delegacija EP je šla v Sirijo. Sirija je edina lajčna država v tej regiji. Eh, v Siriji so sprejeli og ogromno kristjanov iz Iraka. Mislim, da moramo biti zelo previdni, da ne bo prišlo do krvave krize tudi v Siriji, po tem, kar se je zgodilo v Iraku. Hvala lepa, gospod Belder. Eh, sedaj bomo dali besedo za eno minuto gospodu Mülcerju. Hvala, gospod predstojoči. Ko govorimo o Jemnu, Siriju in Bahrajnu, moramo ugotoviti, eh, da tukaj nismo tako zadovoljni eh, kot v Tuniziji. Seveda, dialog je najboljša pot. Prebivalci si želijo aktivno rešiti gospodarske in politične težave, želijo si eh, več udejstvovanja v političnem življenju. Trenutni eh, dogovor pa je nekaj povsem drugega. V tem trenutku eh, nismo izpolnili obljube o političnih reformah, zato je tudi prišlo do protestov. In sedaj moramo pravzaprav to podkrepiti z dejanji. Režim pa zatira te demonstracije, obljublja samo kozmetične reforme, ki dejansko ne bodo pomenile političnih sprememb, kar pomeni, da bi se krizne razmere v teh treh državah zgolj zastrovale. To vsi vemo. Vse več eh, nemira je v teh treh državah in zdi se, da se moramo vprašati, kaj s terorističnimi organizacijami, recimo eh, Hezbolah, bo še vedno dobil to orožje. Zato mislim, da Evropska unija mora tukaj odigrati pomembno vlogo in moramo posredovati. Entramos en el turno de oradores que intervienen a título individual y en primer lugar. Najlepša hvala, sedaj pa v eh, lastnem imenu, najprej minuto in pol, gospod Jakolino. Pronto, si. Prosim, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi Jaz menim, eh, da moramo povedati, da je Raul eh, odlični nogometaš in sedaj eh, pričakujemo tudi povratno tekmo. No, ampak vrnimo se k temi, ki je pred nami. Kaj se dogaja v tem koncu sveta? Mislim, da si v teh državah želijo eh, svobode in to svobodo izražajo. Predolgo niso živeli v demokraciji v tem koncu sveta in veliko mladih ljudi sanja o svobodi in ti mladi ljudje želijo, da se njihove sanje izpolnijo. In res je, v tem zadnjem času so spustili disidenta, In mislim, da nam to lahko daje upanje tudi za priznavanje svobode mišljenja. V Jemnu pa potekajo protesti eh, proti predsedniku Salehu in tudi eh, podobno potekajo protesti v Bahrajnu. Mislim, da ni nič prepozno, ampak vseeno to, kar se dogaja v Bahrejnu, je včasih težko razumeti. Evropa mora pokazati svojo solidarnost. In na ustrezen način posredovati. Če bomo prepozno reagirali, bo veliko migracijskih pritiskov. Hvala lepa. Eh, gospod Hovid ne glede na to, ali gre za napa, eh, napade eh, ostrostrelcev ali za kaj drugega, kakorkoli že napad na 100 tisoč ljudi v Siriji 17. marca ali pa eh, napad na bolnišnico v Bahrajnu. Eh, veliko ljudi se nikoli ne bo vrnilo in eh, ne glede na to, kaj se dogaja in kje se dogaja, moramo pokazati, da bo ta Evropski parlament posod branil človekove pravice, posod tam, kjer so ogrožene. Danes moramo pozvati svet za zunanje zadeve, da prevzame odgovornost tudi za nasilje. Nobene nekaznovanosti. To je najboljše opozorilo, da preprečimo nadaljne izpade nasilja. Potem varnostne sile v Bahrajnu eh, naj bi streljale z eh, slepimi naboji, ampak so E, v bistvu ubijali protestnike, njihove glave so e, enostavno razstrelili. In eh, končno potem so tu še načela komisarja eh, Füle v zvezi z južnim sosedstvom. Tu moramo potrditi naš pristop, da bi dobili e, pridružitveni sporazum s Sirijo. In ravno tako moramo zahtevati neoviran dostop eh, opazovalcev za človekove pravice. Mi moramo pokazati, da smo se spremenili skupaj z arabskim svetom. Hvala lepa, minuto in pol. Gospod Lambsdorff, prosim. Bueno, gracias, um, libe, Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Sedaj je pomlad v sredozemskem območju, ampak eh, zima je zavladala v Siriji in državah zaliva. To so posnetki nasilja, ki jih vidimo. Na stotine ljudi je umrlo. Amnesty International in Human Rights Watch poročata o teh trendih liberalna politična skupina ima jasno politiko. In tukaj bi pravzaprav naslovil zahtevo na svet, eh, kjer so predstavniki držav članic. Mislim, eh, da moramo zahtevati, da se v Ženevi skliče izredni svet za človekove pravice. Gre za to, da se veliko krat eh, postavimo na določeno stran eh, v konfliktih na Bližnjem shodu. In mislim, da je sedaj dejansko napočil ta čas, da pokličemo ljudi, eh, da imamo prepoved uvoza orožja, da zagovarjamo človekove pravice. Videl sem uživo posnetek ko je govoril eh, predsednik Sirije. To je diktatura, ampak istočasno oplačujejo zahodnim agencijam za stike z javnostmi. In tukaj se oglašujejo eh, v eh, zahodnih glasilih kot zelo dobra demokracija. Lahko se sprašujem, kaj je s temi agencijami. Uh, Potem pa Jemen. Tukaj obstaja velika nevarnost delitve med e, jugom in severjem. Neuspešna država, recimo, temu, pri, temu smo priča sedaj tudi v Somaliji. Sedaj se moramo vprašati, ali je to v interesu Evropske unije in mislim, da morajo tukaj predstavniki sveta odgovoriti. Hvala lepa, gospod Lamsvart, minuto. E, dajem kolegici Fridi Prepols. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, čisto pošteno povedano, moram priznati, da sem s eh, presenečenostjo eh, vzela na znanje tri načela, ki jih je navedel minister, se pravi zavrnitev naselja, spodbujanje dialoga, eh, poskusiti rešiti spore in spodbujati politične reforme. Trenutno, gospod predsedujoči, so eh, pozivi k dialogu povsem nezadostni. Eh, to ne bo nič spremenilo. Mislim, da bi Evropska unija morala dosti bolj odločno spodbujati demokratske reforme. Mogoče bi celo morala eh, izsiliti take reforme. Predstavnica bi nam morala povedati, kako, visoka predstavnica bi nam morala povedati, kako se pogovarja z različnimi protagonisti in če jo sploh kdo posluša. Evropska Eh, Unija mora tudi prenehati prodajati orožje tej regiji. Eh, Lani recimo eh, je bilo samo jemno prodanih orož, prodanega orožja za 100, za 100 milijonov evrov. Osem držav članic je prodajo to orožje in seveda je, da je to grozno. Mislim, da je tu treba nekaj narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega, minuto trideset gospodu proveri. Mi riferisco al Bahrein. Govoril bom o Bahreinu. Bahrein je majhna država, vendar je na strateškem položaju za ravnotežje eh, v območju zaliva in za varno oskrbo z eh, nafto. E, tam je tudi ena ogromna rafinerija za surovo savtsko nafto. E, imam eno konkretno vprašanje. Mednarodni viri povdarjajo, da Iran vpliva na del šiitskega prebivalstva Bahrajna. In seveda se, e, je to prisotno poleg legitimnih želja za demokracijo in reforme. In težko je razlikovati med zunanji vplivi na dogajanja v Bahrajnu in notranjimi željami. Vendar pa tam obstaja nevarnost, da bo prišlo do destabilizacije tega območja in to eh, se lahko razširi potem proti vzhodu, kjer eh, živi velika eh, šiitska skupnost. Eh, Iran podpira tudi Hamas eh, in če bi iranski vpliv postal močnejši v zalivskem območju, bi prišlo do velikega neravnotežja, do nestabilnosti, to bi imelo mednarodne posledice in zato moramo biti zelo previdni in vedeti, koga bomo podprli. Seveda gospa eh, Omen eh, Reuten verschillende landen. Najlepša hvala. Tu gre za tri zelo različne države. Vsaka ima svoje eh, lastne eh, okoliščine, svoj lastni kontekst. Ojemno eh, je tveganje policijskega naselja v Bahrajnu. Lahko pride do destabilizacije, ki bi se razširila v celo regijo zaradi vpliva Irana in Saudske Arabije in V Siriji lahko predsednik spreme vse ukrepe, ki se mu bodo zdeli eh, potrebni. In glede na razliko teh kontekstov mora Evropska unija imeti s temi državami bilateralne odnose. To pa pomeni spoštovanje določenih načel. Najprej svoboda eh, izražanja in svoboda politi, eh, izražanja političnih prepričanj. eh, kaj pa se zgodi, kaj bomo naredili, če bodo državljani postali žrtve, državljani, ki bodo mirno protestirali, ali bomo eh, organizirali preiskave in kaj bomo potem s tem naredili. Moramo pa spodbujati tudi dialog med opozicijo in vlado, kajti nasilje nikoli ne prineša rešitev. Kaj lahko konkretno storimo, da bomo kaj pomagali? In če ti režimi ne bodo poslušali svojega prebivalstva, če ne bodo znali prisluhniti, kakšne eh, bodo potem posledice za odnose z nami. Eh, veliko krat slišimo, da je treba narediti nekaj konkretnega, ampak eh, konkretna pomoč mora biti tudi konkretno konfigurirana. Želela bi, da nam minister pove, kakšni so njegovi nameni v tem pogledu. In eh, eh v konkretnem primeru Sirije, kaj namerava narediti komisija. Mislim, da moramo uh, izvajati več pritiska in zlasti moramo paziti na to, da noben uh, eh, okrep pomoči ne bo nasmerjal. In uh, Maš Rek tudi uh, mora odigrati svojo vlogo. Vse je treba narediti, da bomo poskušali ustrezno vplivati na to situacijo. Uh, no časa nimamo več ravno veliko, zato vas prosim, da spoštujete čas, ki ste ga dobili. Sedaj dajem besedo gospe Gomeš za eno minuto. Ko govorimo o razmerah v Jemnu, Siriji, Bahrajnu in tudi o arabskem svetu, mislim, da moramo tukaj imeti usklajen pristop. Poslati moramo zelo jasno sporočilo. Govoriti moramo o diktaturah, zato ljudje protestirajo, ampak tako je njihovo življenje ogroženo. Bahrajn je poseben primer. Evropska unija mislim, da v tem primeru ni dobro in dosledno delovala. Mislim, da bi bilo bolje, če bi bili odločni, če bi oblikovali konkretne politike in ne na zadnje so enote Saudske Arabije prišle v to državo, kar pomeni, da moramo trenutno in takoje delovati. Ne smemo več izvažati orožje v te države in mislim, da moramo tudi bahrajinske oblasti pozvati, da rečejo ne temu zateranju. Zato mislim, da se moramo boriti. Eh, proti takšnim politikam. Najlepša hvala, gospod, gospod Macmillan Scott, za eno minuto. Včeraj smo imeli na blični eh, skupini Alde javno predstavitev in takrat eh, so spregovorili predstavniki vseh treh držav. 133 eh, ljudi v Siriji, vsaj 63 mrtvih v Siriji, 33 pa v Bahrajnu. Lahko se vprašamo, kaj bi lahko storila Evropska unija. V rezoluciji, ki jo bomo sprejeli jutri, smo podali nekaj predlogov. Lahko pa rečem, da je v preteklih mesecih Evropski parlament sprejel rezolucijo o eh, Siriji, Egiptu in Tuniziji. Tako smo primerjali rezultate na eni strani in ukrepi komisije na drugi. Zato mislim, da tukaj zgolj govoričimo, ampak sedaj mora Evropska komisija storiti nekaj. Isto velja tudi za svet. Mislim, da moramo zato oblikovati jasno politiko in to objaviti tudi na spletni strani. Evropska unija ima dodatne pristojnosti in mislim, da moramo tudi zonanjo politiko drugače oblikovati. Predvsem to velja sedaj, ko se soočamo z bistvenimi spremembami v arabskem svetu, zato moramo sodelovati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arlaki za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sirija, Bahrajn in Jemen so tri tiranije, ki zatirajo svoje lastne prebivalce. Mi mislim, da bi morali državljane brezpogojno podpreti. Zaenkrat je bil demokratični proces, ki se tam odvija, neverodostojen, predvsem pa ni bil dovolj podprt. Zato bi najprej morali odpraviti dvojne standarde, ki smo jih uporabljali v preteklosti. Na več načinov smo podpirali te autokrate. Evropejci smo skupaj z Rusijo in ZDA prodali pravzaprav vse vrste orožja tem avtokratom tudi s temi državami v zalivu smo podpisovali sporazume glede tega, tako da smo tudi mi pravzaprav krivi za vse te žrtve, kajti do žrtve je prišlo zato, ker so uporabili orožja, ki smo jih mi prodali tem državam. Sodelovati bi morali tudi z Ljivskim svetom, poskrbeti za embargo na orožje na celotnem severnoafriškem in bližnjo vzhodnem območju predvsem pa bi morali poskrbeti za več sredstev v skladu za demokratizacijo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Moniz. Za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre dejansko za zgodovinske spremembe, ki vodijo k demokraciji v teh državah. S tem se je zaključil pravzaprav ta nekoliko negotov tranzicijski proces tudi v Tuniziji in v Egiptu. Mi bi morali poskrbeti tudi za zaščito libijskih državljanov. Kar pa zadeva dogajanje v Siriji, Bahrajnu in Jemnu, naj povem, da bi se morala Evropska unija nekaj naučiti iz predhodnih primerov, prevzeti bi morali vodilno vlogo in poskrbeti tudi za ustrezen mednarodni odgovor. Komisar Füle, mislim, da ste tudi sami omenili evropsko sosedsko politiko, ki bi jo morali uporabiti. S posebnimi ukrepi bi morali podpreti prebivalce v teh državah, tako da bodo tudi evropski državljani vedeli, da je Evropska unija odločna pri zagovarjanju demokracije, svobode in človekovih pravic. V Siriji, Bahrajnu in Jemnu bi se morali zavedati, da uporaba sile zopar prebivalstvo nosi seboj tudi takojšnje posledice. Ni dovolj, da se samo te avtokratske vlade lotevajo kozmetičnih sprememb. Vzpostaviti je treba dialog z opozicijo, tudi s civilno družbo. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da se takoj zaporo spustijo politične zapornike, novinare in vse borce za svobodo. Hvala lepa. Dela. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Za minuto boste dobili besedo, če boste ta čas presegli, vam bom ugasnil mikrofon. Najprej gospa Andrikine. Gospod predsedujoči, gospod minister. Ne bi si smeli zatiskati oči pred očitnimi kršitvami človekovih pravic, ki se dogajajo v teh treh državah. Situacija v Siriji je nedvomno zelo resna. Tudi veliko je postavljeno na kocko. Novinarji, blogerji, politični aktivisti so tarče nasilja, številni so umrli, številne so zaprli, mnogi novinarji so bili izgnani iz države, prihaja do blokade informacij, neodvisnih medijev ni. Zato bi morali razmisliti o sankcijah proti Siriji, prav tako bi morali razmisliti o političnih ukrepih v Bahrajnu in Jemnu. V Jemnu obstaja sporazum za izvoz orožja. Mislim, da bi morali preklicati ta sporazum z jemnom. Ko govorimo o teh treh državah, bi morali najprej zauzem, zahtevati, da se prozame odgovornost, potem bi morali poskrbeti tudi za posebna zasedanja. Govornica je bila prekinjena strani predsedujočega. Hvala lepa. Gospod Kročeta je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri leta sem živel v Bahrajnu, od 87. do 90. leta. V Bahrajnu so takrat menili, da je to najbolj demokratična država v zalivu. Tudi danes smo menili, da je to najbolj demokratična država v zalivu. Ampak pogledajte, kaj se dogaja v Saudski Arabiji. V Saudski Arabiji obsodijo na smrtno kazen več sto ljudi letno. V celotnem zalivskem območju se redno ubija ljudi, prepovedana je tudi svoboda tiska in medijev. Vidimo, kaj se dogaja v Siriji, Bahrajnu in Jemnu. Kdaj bomo pripravili resolucijo za Alžirijo, za Kitajsko, za Saudsko Arabijo in za druge države, ki tudi kršijo človekove pravice? kakšen je problem, ki ga sam vidim na Zahodu? Nekaj nenavadnega. Govornik je bil prekinjen. Hvala lepa, gospod Kročeta, sedaj pa gospa Desarnes. Gospod, nimate več vključenega mikrofona. Gospod Kročeta, prosim. Gospa Desarnes. Kakšno vlogo bo odigrala Evropa v državah, kjer voditelji zatirajo državljane in ne slišijo njihovih pozivov k več demokracije, svobode in pravic. Mislim, da bi morala Evropska unija uporabiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo, zato da se prekine zatiranje, da se takoj spustijo politični zaporniki in novinari. Evropa bi morala podpirati tudi vzpostavitev neosebne oziroma posebne neodvisne komisije za preiskavo kaznjivih dejanj. Mislim, da bi srednjeročno gledano morali poglobiti odnose s temi državami. Evropska unija bi morala jasno postaviti svojo podporo ljudem, ne pa oblastem in organom. Podpreti bi morali civilno družbo, podpreti bi morali vse tiste, ki si želijo demokracijo. Hvala lepa, gospod Sarnes. Naslednja je gospa Hautala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo, da je parlament sedaj odločen, da se bo lotil kršenja človekovih pravic v teh treh državah, Siriji, Bahrajnu in Jemnu. Tudi Evropska služba za zunanje delovanje in komisija bi morali povedati, kako bomo dokazali, da ne delamo več na podlagi dvojnih standardov. Številne konkretne predloge smo že izpostavili. Zanima nas, kaj se dogaja v svetu za človekove pravice v Združenih narodih. Ali je Evropska unija enotna glede zahteve, da se organizirajo posebna zasedanja tudi za Sirijo, Bahrajn in Jemen. Slišali smo, da je skrajni čas, da nehamo izvažati orožje v te države in sicer takoj ne moremo več čakati. Zato vas res sprašujem, kaj počne ta Evropska služba za zonalne delovanje in komisija, kaj boste storili sedaj. Hvala. Dobre. Hvala lepa. Gospod Stenok je naslednji. Gospod predsedujoči, varnostne sile so v Siriji brutalno zatrle prebivalce, ki so zahtevali tisto, do česar so upravičeni. Tudi retorika do Izraela, ki je njihov zaveznik in do Hezbolaha je po mojem nevaren znak, ki ga kaže ta avtokrat. Bahrajn je ustavna monarhija, relativno napredna, vendar so šitski ekstremisti, ki jih podpira tudi Iran, tisti, ki spodbujajo sektaško nasilje in izvajo tudi propagando proti vladi in kralju. Kralj je potrpežljivo poslušal protestnike, želel je vstopiti v dialog z njimi, vendar moramo seveda obsoditi vse poboje teh protestnikov. Pravzaprav so si prizadevali za to, da bi več storili za to, da bi se odpravila tudi Al-Kaida v teh državah. Hvala lepa, gospod Steno. Palabra, gospod Brons. Um, we're, we're my... Lahko bi se vprašali, kaj lahko storimo za to, da najdemo pot iz te politične slepe ulice, za to, da bi pomagali prebivalcem. Tri stvari je treba oceniti. Dejstvo je, da pravzaprav ne moremo storiti ničesar, drugo dejstvo je, da sploh ne vemo, kakšna bi lahko naj bila naša vloga in tretje, ali se sploh smemo umešavati. Britanski vojaki ravno v tem trenutku strani naše vlade prejemajo obvestila o tem, da jih več ne potrebujejo. Države sicer podpišajo nek sporazum s svojimi enotami, kadar jih pošiljajo v boj. Mi nimamo nobenih vitalnih interesov v teh teh državah. Obstaja tudi razlogi, da verjamemo, da ZDA s svojimi zavezniki imajo posebne interese v tem, da se destabilizira Sirija. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rubih.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 označili tiste, ki ne spoštujejo pravil sodobne družbe. In zato mislim, eh, da bi se Evropska unija morala potruditi, da organizira programe izmenjave za srednja in mala podjetja, za učitelje, profesorje, za novinarje. Mislim, da je tudi naša naloga, da iščemo prijatelje v teh državah. Prisrčna hvala, gospod predsedujoči. In upam, da bodo kmalo sledile akcije v tem smislu. Hvala, gospod eh, Rubik. Sedaj zaključujemo eh, postopek eh, Catch the Eye. Eh, sedaj pa gospod Tot. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Tako kot številni v parlamentu, tudi sama lahko izrazimo gorčenje nad kršenjem človekovih pravic in nad poboji, ki smo jim priča v celotni regiji. Vendar ne morem izpustiti tega trenutka zato da minister zlasti vam povem, da je vaša današnja izjava v imenu visoke predstavnice zelo jasno pokazala, bolj kot bi mi to lahko storili, kako nesmiselna je ta služba, kako nesmiselno je, da smo porabili na milijone evrov za vašo službo za zonanje delovanje. Spodbujati bi morali dialog, reforme znotraj teh držav, ne pa nasilje. Vendar je v teh situacijah potrebno storiti veliko več kot to, da dvignemo telefon in da podamo izjavo, v kateri pozivamo, da se stori to ali ono. Ljudje na Bližnem vzhodu. Hvala lepa, gospod Oc. S tem smo zaključili s postopkom Catch the Eye. Besedo ima minister Nemet, ki bo odgovoril v imenu sveta na vsa vaša vprašanja in pripombe. Gospod Nemet, izvolite. tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon köszönöm. Spoštovane gospe in gospodje, hvala za prispevke. In eh, sicer želim najprej čisto na kratko odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi z Bahrajnom. Eh, in ne želimo se umešavati v notranje zadeve Bahrajna, kot ste nekateri rekli. Noben dokaz ne kaže na to, da bi se Iran kakorkoli vmešaval v razmere v Bahrajnu ali spodbujal radikalizacijo. Seveda tveganje obstaja. Verjetno je to še en razlog več, zakaj bi morali vzpostaviti nacionalni dialog čim hitreje, tudi v Bahrajnu. Želimo se namreč izogniti tej možnosti. Potem saudska invazija v Bahrajnu. Naj povdarim, da se je šest držav Zalivskega sveta med seboj dogovorilo. Saudske sile v Bahrajnu so prisotne v državi prav v okviru tega sporazuma. Mislim, da gre tu za več kot zgolj pravno oceno trenutnih razmer. Mislim, da bi morali zelo resno jemati tudi regionalno dimenzijo razvoja dogodkov v regiji. Uh, like to, uh, uh... Glede jemna pa bi vam predlagal da sprejmete dejstvo, da smo kot Evropska unija odrekli določeno pomoč jemno, naprimer, ko gre za proti teroristične ukrepe. Menili smo, da bi morali pri tem zauzeti diferencialen pristop. Bom govoril kar po mačarsko in odgovoril na nekatera vprašanja, ki ste jih izpostavili. Salafranka ura, sta kjer deš vetete fő. Gospod Salafranka je postavil vprašanje, ki zadeva eh, rezultat prehoda. V zvezi s tem eh, bi rekel naslednje, ne vemo še, kakšen bo izid, eh, kako se bo končala arabska pomlad. Nihče nima odgovora na to. Pred nekaj meseci nismo vedeli niti tega, da nasploh lahko pride do takšnega učinka domin. Po drugi strani pa je treba povedati, da nikjer ni zapisano, kaj naj bi bil rezultat te arabske pomladi. Zato moram reči, da je veliko tudi na nas, veliko je odvisno od nas, eh, kako se bo končala ta arabska pomlad. To je moj odgovor gospodu Salafranki. Eh, predstave, ki so bile izražene, so bile zelo dragocene, tako predstavnik komisije, kot tudi svet in tudi službe za zunanje eh, delovanje eh, podpirajo te predloge in kar zadeva sosedsko politiko oziroma preverjanje tega procesa, lahko rečem, da proces poteka. Eh, predlogi, ki so bili izoblikovani, bodo vključeni v preverjanje te sosedske politike. Nahajamo se v zelo srečni situaciji. Če v nekaj tednih bo organiziran vrh vzhodnega partnerstva, zato imamo čas, da te predloge lahko vključimo v politiko sosedstva. Zelo pomembno je, eh, da bo ta politika enotna, koherentna, potrebujemo tako vzhodno kot tudi južno dimenzijo, eh, če eh, želimo oblikovati politiko sosedstva. In naši južni part partnerji eh, zelo natančno zasledujejo vse naše korake eh, ali v okviru EU dejansko poteka koherentna sosedska politika. Eh, predlogi, ki so bili tukaj izraženi v zvezi z sosedsko politiko in začel bom od zadaj. De la Rubigur, Eh, a civil Sicer gospa Dec in gospod eh, Rubi, kar zadeva civilne odnose in njihovo vlogo eh, pri razmislekih o sosedski politiki. Tu mislim tudi na odnose do mladine, do civilne družbe. Dejansko potrebujemo nove vire za to ki bodo reda velikosti, seveda pomembni in ki imajo velik pomen v tem procesu. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da v odnosih vedno upoštevamo različne vidike. In sicer imamo države, eh, kjer se kratko malo ni bilo mogoče izogniti sankcijam, naprimer uvedba embarga na orožje ali pa da je prišlo do vojaške intervencije. Temu se kratko malo ni bilo mogoče izogniti in ne govorim samo o Libiji. Kaj akciji v okviru eh, južne sosedske politike se sedaj intervenira v Libiji, ampak tudi v slonokoščeni obali. Vem, da bomo v teku tega večera še razpravljali o tej temi, eh, vendar pa eh, teh situacij, teh držav ne smemo slačiti pod eno kapo. Med državljansko vojno se ni bilo mogoče izogniti intervencijam. V primeru eh, teh treh držav, o katerih govorimo sedaj, eh, imamo avtoritarne režime, ki se igrajo z ognjem in kjer je vidna nevarnost, da bi prišlo do intervencij. Imamo eh, z, zelo pomemben konkretni signal, ki smo ga poslali, to je eh, napravila visoka predstavnica in to je pomembno sporočilo tem trem državam, eh, ki vedo, da v eh, Libiji na vaslono koščeni obali lahko pride do vojaških intervencij. V preteklem tednu je Evropa in mednarodna skupnost razvila zelo konkretno filozofijo. Responsibility to protect je moto, je geslo te filozofije in to načelo je bilo tudi uporabljeno. To bi pravzaprav moral biti svarilni signal v smeri proti Jemenu, Bahrajnu in pravzaprav za vse, ki imajo oziroma ohranjajo avtoritarne režime. Eh, ta vojaška intervencija ne predstavlja analogije Iranu oziroma Iraku. Razmišljati moramo o drugih afriških državah, kot je na primer Ruanda. In to sporočilo mednarodne skupnosti je treba jemati resno, kajti to je Eh, povsem eh, konkretno sporočilo, ki ga pošilja skupnost. Spoštovana hiša, spoštovane gospe in gospodje, eh, čisto na kratko se želim dotakniti še ostalih vprašanj in sicer jih bom posredoval tudi visoki predstavnici, posredoval bom tudi vse predloge, ki so bili predloženi v zvezi z skupnostjo klicem uh, eh, Sveta za človekova pravice pri Združenih narodih. Mislim, da je bilo to v debati večkrat povedano. Uh, visoki predstavnici bom posredoval tudi mnenje uh, glede embarga na orožje, kako pomembno je, da se o tem razpravlja. Vzpostaviti je treba ravnovesje med sodelovanjem in sankcijami. Zlasti, kar zadeva te tri države, o katerih smo danes razpravljali. In to je posebna naloga. E, če ne izberemo sankcije oziroma e, vojaške intervencije, ampak sodelovanje e, in vendarle predvidimo neko določeno obliko sankcij, ko gre za določene države. Prav tako se mi zdi pomembno eh, to, kar je povedala gospa Omen Reuten v zvezi s Turčijo. Eh, kajti tudi tukaj moramo zauzeti zelo konkretno stališče, ko oblikujemo našo politiko, ki je usmerjena v prihodnost. Še enkrat hvala za vsa vprašanja in prispevke. Hvala gospodu ministru. Dobili smo šest odgovorov in jutri ob dvanajstih